Buongiorno colleghe e colleghi, prendete posto così possiamo iniziare. V redu, mislim, da lahko začnemo z glasovanjem. L'ordine del giorno. Na dnevnem redu imamo glasovanje o poročilu poslanca Gonča o evropskem eh, mikrofinančnem instrumentu za zaposlovanje in socialno vključenost. Torej, to je evropski mikrofinančni instrument, ki se imenuje Progres. Opozarjam vas, da predlogi sprememba od 35 do 44 so bili umaknjeni. Začnimo torej z glasovanjem. Glasujemo o prvem paketu predlogov sprememb. Kdo je za? Proti? vzdržani. Torej, prvi paket eh, predlogov sprememb je sprejet. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe številka 11 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? La votazione chius. Konec glasovanja. Pri, prisotni 533 za 67 glasov proti 453, predlog spremembe 11 je zavrnjen. Zdaj pa bomo glasovali ločeno. In sicer v zvezi s 13. predlogom spremembe, sicer je bila ta, ta predlog je bil umaknjen. Izvolite, kolega, uh, predsedujoči, oproščam se, ampak moja napravica ne dela, na prejšnjem glasovanju sem glasoval za to, da napravica tega ni pokazala. Hvala lepa. V redu bomo takoj eh, poskrbeli za to, da pride k vam tehnik in da upoštevamo tudi vaše glasovanje. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe številka 14 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej 566 dodanih glasov za 94 proti 351 predlog spremembe je zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 51 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Avete votato tutti? So vsi glasovali? Konec glasovanja. 570 oddanih glasov, 488 za, proti 80, predlog spremembe 51 je sprejet. Predlog spremembe 1 in 45 potem postane ta brezpredmetna. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 15 in 46 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. 578 oddani glasov, za 73 glasov proti 491, predloga 15 in 46 sta zavrnjena. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 65 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 587 dodanih glasov za 492 glasov proti 81 predlog spremembe je sprejet. Glasujemo zdaj o predlogih sprememb 67 in 68, torej skupno. Kdo je za? proti, vzdržani. Predloga sta sprejeta. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 18 in 50, ki sta identična s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 594 oddanih glasov za 70 proti 522 predloga sta zavrnjena. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 69 za proti vzdržani predlog spremembe je sprejet. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 47 in 21, sta identična s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 596 dodanih glasov, 89 za, 372 proti. Predloga sta zavrnjena. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 48 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 602 oddana glasova, 72 za, 508 nasproti. Predlog spremembe je zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 49 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? La votazione è chiusa. Konec glasovanja. 605 oddanih glasov, 86 za, 518 proti. Predlog spremembe je zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 82 za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 54 za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. Se pravi, da predlog spremembe 4 je brezpredmeten. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe številka 5 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 609 oddanih glasov, 90 za, 383 proti. Predlog spremembe je zavrnjen. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 56 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 608 eh, oddanih glasov, 516 za, 66 proti. Predlog spremembe je sprejet. glasujemo zdaj. Ne. 81, eh, številka 81 je bil umaknjen, glasujemo zdaj o predlogu spremembe 55. Za proti zdržani predlog spremembe je sprejet. Glasujemo zdaj o predlogu komisije, tako kot je bil spremenjen, kdo je za proti vzdržani. Predlog je sprejet. Glasujemo zdaj o predlogu zakonodajne resolucije s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 602 oddana glasova, 516 za, proti 82. Resolucija je bila sprejeta. Čestitamo poročevalki, gospe Gonč. Zdaj pa prehajamo na obrazložitve glasov. Predajam besedo gospodu Patričelu za eno minuto.